pripravila seznam imenovanj v odbore. To bomo priložili v zapisnik. Če nihče ne bo nasprotoval eh, temu seznamu, bomo šteli, eh, da so ta imenovanja začela veljati. 9. junija ob 9. uri zjutraj bomo začeli z delom od 9. do 13. ure, potem pa od 15. do 17. ure. Njen red smo objavili in je tudi na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem zaključujem sejo. Hvala.